Sedaj pa nadaljujemo, pravi predsedujoči, zadnjim poročilom na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Grasa Mora, ki govori o večjezičnosti, o prednosti Evrope in skupni zavezi. E, Poročevalci ima besedo. Gospod predsedujoči, sporočilo Evropske komisije o večjezičnosti e, pomeni nadaljevanje cele vrste dokumentov eh, odbora regij, parlamenta, eh, komisija, svete, skratka vseh teh dokumentov, ki se lotivajo večjezičnosti iz različnih vidikov. Eh, tukaj podpiramo tudi stališče Evropske komisije, da kulturna in jezikovna razlolikost Evrope pomeni veliko konkurenčno prednost Eh, jezikovni programi in izmenjave znotraj Evropske unije si torej zaslužijo podporo. Opozarjamo na to, kako pomemben je jezik kot instrument socialne integracije, kako pomembno je, da eh, jezik vsebuje tudi kulturne in zgodovinske vidike eh, ter povezave znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Vprašanje večjezičnosti si zasluži podporo podporo, ki v obliki različnih eh, tehnik. Eh, zavedati se moramo eh, vseh jezikov, ki se govorijo v Evropi in pa jezikov kot sta stara grščina in latinščina tako v, izob, v izobraževanju kot v času odraslosti mora biti to v spredju. Seveda je učenje maternega jezika temeljni instrument, potrebno pa je spodbujati učenje uradnih um, jezikov, kjer je uradnih jezikov več ali kjer obstajajo sporedni regionalni jeziki, ki se tudi uporabljajo. Na nekaterih točkah poročila opozarjam tudi na regionalne jezike in jezike manjšin. Mislim, da je pomembno oblikovati alternativne alternativni predlog, ko zeleni in socialisti so oblikovali alternativni predlog in predlagajo, da se te točke preprosto črtajo. Vendar pa te točke so povezane s temeljnimi pravicami, temeljnimi svoboščinami ljudi. E, mislim, da e, je potrebno imeti možnost jezike uporabljati po vsej Evropi, govorimo o e, baskovskem jeziku, katalanščini in tako dalje. E, v Španiji, na primer, eh, vidimo državo, kjer danes, v, eh, ki je v zadnjih treh mesecih sprejela, eh, da eh, bo tudi sama spodbujala katalansk, eh, torej katalonščino in baskovski jezik in tako dalje. Skratka, tukaj ni nobenih alternativ. Eh, Tu ne gre za neke vrste nacionalni protekcionizem, ampak za spoštovanje temeljnih pravic eh, ob istočasnem spoštovanju načela subsidijarnosti. Parlament in svet sta v preteklosti že sprejela dokumente in eh, tisto, kar imamo na papirju, moramo tudi uresničiti. Zato prosim za podporo tega parlamenta. Odbor za kulturo in izobraževanje je 17. februarja z veliko večino podporo to poročilo. In eh, gospod predsedujoči, Evropska unija mora biti prostor, kjer se spoštuje pluralizem. Pri nas ne smemo poznati izključenosti, ampak moramo spoštovati pravice. <coughs> Eh, gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, najprej se zahvaljujem Eh, gospodu poročevalcu za poročilo. Poročilo podpira pristop komisije in se osredotoča na politiko poučevanja jezikov, na celostni pristop, zato da bi dosegli vse plasti družbe. Osredotoča se na jezikovno raznolikost, in, eh, ki spodbuja eh, razumevanje med ljudmi ter tudi uporabo medijev. In strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da ima večjezičnost bistven vpliv na uh, vsakodnevno življenje evropskih državljanov, glede na vedno večjo mobilnost, preseljevanje in globalizacijo. Tega ne moramo spregledati. Uh, učenje maternih jezikov in učenje tujih jezikov eh, v mladih letih sta še vedno eh, temeljna kamna naše večletne strategije na področju večjezičnosti. Osredotočamo se na pomen vseživljenjskega učenja. Eh, ter eh, tudi ehm, učenje za tiste, ki so bolj ravnivi ljudi, ki znajo samo jezik in tako dalje. Nadgraditi želimo svoja prizadevanja za naprimer starejše in druge, ki niso več v sistemu šolanja in zato ne razvijajo svojih, svojega znanja na tem področju. Eh, sploh pri teh eh, skupinah ljudi je zelo pomembna motivacija. Nova tehnologija, kot je naprimer internet ter interaktivni vizualni mediji, nam lahko olaš olajšajo dostop do teh skupin, hkrati pa lahko učen, metodo učenja prilagodimo njihovim specifičnim potrebam. Eh, program vseživljenjskega učenja v Evropi spodbuja učenje vseh jezikov, eh, uradnih jezikov, manjšinskih jezikov, regionalnih jezikov in to odraža eh, pravzaprav dejansko stanje v Evropski uniji in tudi že jezikovne potrebe naših državljanov, kajti zaradi vse večje mobilnosti je nujno govoriti nacionalni jezik ali nacionalne jezike, zato da smo lahko posam vključeni v, v družbo. Države članice so tiste, ki sprejemajo ključne odločitve v zvezi z jeziki, ključno z regionalnimi in manjšinskimi jeziki. Uh, To je tako opredeljeno v, sve, v okviru sveta Evrope. Najlepša hvala. Gracije. Abbiamo... Najlepša hvala. Tudi o tem poročilu bomo glasovali jutri in tako smo končali z današnjim dnevnim redom. Naslednje srečanje bo jutri, začeli bomo od 9. do 13. In... Tako dalje, dnevni red imate, uh, dosegljiv pa je tudi na internetu. Konec zasedanja.